Witam obecnych wśród nas przedstawiciela Rady. Pozdrawiam predstavnike sveta in Evropske komisije. Takoj vam bom dal besedo. Najprej imamo skupno razpravo o mehanizmih okrepljenega ekonomskega upravljanja. Poslušali bomo izjave sveta in komisije. Ravno tako eh, nam bodo povedali nekaj o izidih eh, sveta 7. maja in o izidih ekofin sestanka. Govorili bomo tudi o politični relevantnosti strategije do leta 2020 v kontekstu trenutne eh, krize. Potem bomo imeli vprašanja svetu, ki se bodo tudi nanašala na strategijo EU 2020 in na posledice gospodarske krize. Prvi govornik v imenu sveta je državni sekretar, gospod eh, Garido. Lepo pozdravljeni, najlepša hvala, gospod predsednik. Vsi vemo, da se nahajamo v času zelo velikih finančnih nihanj. Že nekaj mesecev lahko to trdimo.